Vprašanje za ustni odgovor za razpravo na temo izobraževanja otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah. Odbor za razvoj je tisti, ki je pristojen. Avtor vprašanja pa je gospa Linda McCarran. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da smo današnji dan izbrali za razpravo o tem vprašanju, kajti danes lahko tudi nekaj eh, proslavljamo v vsej tej žalosti. Danes smo sprejeli proračun in pri tem smo se, se dogovorili za eno ključnih zahtev naše rezolucije in to je, da povečamo proračun humanitarne pomoč. Eh, Či za izobraževanje. 26 milijonov evrov znaša ta številka. To je številke, ki smo jo predlagali tudi v odboru Deve. In eh, želim se zahvaliti tudi poročevalcu. In eh, 4 odstotkov je sicer naš tisk, naš cilj, ki ga želimo v okviru tega proračuna. Ampak vem, da je to eh, prioriteta tudi za komisarja Sterionidesa, pa tudi za druge, tudi za kolege iz ELS-a. To je prioriteta tudi za vse druge kolege. Zahvaljujem se vsem kolegom za podporo. Ko sem šla v Turčijo za odborom Deve v začetku jeseni, sem res videla, in razumela, zakaj je tako pomembno vlagati v izobraževanje. Eh, bila sem v begunskem eh, eh, centru za 17 tisoč in 500 ljudi, obiskala sem tudi veliko družin in ko človek to vidi, dejansko razume, kaj to pomeni, ko morajo družine zapustiti svoje domove, pustiti vse za seboj in ponovno začeti. In videli smo tudi, kaj to predstavlja za neko državo, ki mora uh, Eh, sprejeti tisoče in tisoče beguncev in tudi otrokom omogočiti izobraževanje. V Kalamanarasu, v begunskem eh, centru, smo videli, kako UNICEF organizira šole, kako plačuje tudi eh, štipendije za izobraževanje. Ampak izobraževanje ni samo izobraževanje za otroke, ampak je to nekaj, kar jim prinaša občutek eh, normalnosti. Med temi otroci so bili tudi sirote, ampak v šoli imajo občutek, da so lahko kot drugi otroci in Evropska eh, komisija je nudila tudi eh, igrače in podobno, poleg izobraževanja. Vendar pa je še vedno nekaj, kar me skrbi. Kaj se pa zgodi takrat, ko otroci odrasejo, ko imajo 16, 17, 18 let in ko se želijo uh, izobraževati na višji stopni. Recimo, da so imeli neke načrte, da bi šli na univerzo, ampak potem ni več nobene pomoči, da bi lahko dejansko prišli na kako univerzo. In Mislim, da bi lahko z našimi univerzami se dogovorili o načinu, kako pomagati. Sporočilo naše rezolucije je bilo zelo jasno. Komisar, vem, da te težave poznate. Ve, vete, veste, kakšne prepreke obstajajo med posameznimi skladi. Sedaj skušamo sodelovati zlasti tistimi državami, ki so bolj radljive. Dve milijardi otrok danes živi v konfliktnih območji, potem kolega Erike Guerrero Salom pripravlja poročilo, o, eh, poročilo za svetovni vrh o humanitarni pomoči. Moramo pa pritegniti še druge akterje ki nam bodo pomagali doseči, da se sredstva za izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah poveča. Ampak še enkrat najlepša hvala za vašo podporo, za to, kar smo dosegli danes. Gospa poročevalka, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gosp eh, gospodu Kristusu Stilianidesu, gostu Evropske komisije. Thank you. Izredno vesel sem, da lahko o tem govorimo. Draga Linda, najlepša hvala za vso tvojo podporo. Ti si predsedojoča odbora Deve. Globoko sem prepričan, da je izobraževanje otrok eh, v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah izredno pomembno. To je najmočnejše orodje, otroke moramo varovati, zato da zagotovimo, da bodo imeli varno in boljšo prihodnost. To področje je glavna prioriteta za komisija in za mene osebno. In vem, da je to prioriteta tudi za ta parlament, kar je Linda tudi zelo jasno in glasno povedala. dejanja so, oglas, so glasna. Skupaj se trudimo za to in res sem vam hvaležen za vašo podporo in še enkrat najlepša hvala. Vsi se strinjamo, da je izobrazba temelj za vse ostalo. To je najmočnejši ščit za ranljive otroke varuje jih pred radikalizacijo, varuje jih pred nasilnim rekrutiranjem in jih varuje tudi pred tem, da postanejo žrtve teroristov in drugih ekstremističnih skupin. Varuje jih tudi pred eh, eh prisiljenimi porokami in pred tem, da se podajo na nevarne migracijske poti. Zato je to osnovna potreba. To sem videl na terenu. Ko sem bil na obisko v konfliktnih območjih, pred nedavnim sem bil v begunskih taboriščih v Jordaniji in Lebanonu in pa tudi na meji Sirije. In povsem jasno želim povedati naslednje. ti ljudje ne potrebujejo samo tiste pomoči, ki dosti njihovim osnovnim potrebam. Ne potrebujejo le hrane in strehe nad glavo. Potrebujejo tudi upanje, dostojanstvo, potrebujejo tudi prihodnost za svoje otroke. Kot ste čisto pravilno poudarili v svoji rezoluciji, manj kot dva odstotka svetovnega proračuna za humanitarne zadeve pride e, oziroma je namenjeno za izobraževanje. V tem času imamo 60 milijonov beguncev in razseljenih oseb in to, ta, to je številka, ki jo v preteklosti nismo še nikoli poznali. 34 milijonov otrok je sedaj eh, zaradi te humanitarne krize eh, izven šole, torej ne hodi v šolo. To se mora spremeniti. Ne moremo nadaljevati na enak način kot doslej. Potrebujemo nove pristope, o tem ni dvoma. E, eh, izobra, in izobraževanje ni neka sekundarna zadeva. in to ni nekaj, s čemer bi se morali ukvarjati še le v drugi fazi izrednih razmer, kajti izobrazba tudi poveča varnost in s tem reš odpravi enega glavnih vzrokov za migracije. Odrasli in otroci ne, živi, ne bežijo samo zato, da bi dobili hrano in streho na glavo. Eh, bežijo zato, ker želijo imeti tudi dostop do izobraževanja. V zadnjih dveh letih smo povečali prispevek za izobraževanje, tako da imamo letos 11 milijonov evrov. Pre... To je približno en odstotek našega celotnega proračuna za eh, humanitarno pomoč. Sedaj moramo pa narediti še dosti več. V začetku leta sem obljubil, da bom leta 2016 potrojil ta znesek in da bom dosegel eh, cilj, ki so ga določili Združeni narodi, to je 4 odstotke do leta 2019 res sem vesel in ponosen, da lahko v tej dvorani danes povem, da bom od, eh, cilj 4 odstotkov dosegal že naslednje leto. Ta dosežek ni samo moj dosežek, to je dosežek, za katerega ste zaslužni tudi vi. Zato, ker Tega cilja ne bi bili mogli doseči brez vaše odločne podpore. Najprej Tega ne bi mogli doseči brez vašega predloga, da dodelimo še dodatnih 26 milijonov evrov iz EU proračuna za ta konkretni cilj. In vaše eh, vodenje, vaše ukrepanje je res pomagalo hvala vam, hvaležen sem vam za to izredno pomembno pomoč, da smo lahko zagotovili potrebna sredstva. Dovolite mi, da vam na podlagi svojih izkušenj z terena povem naslednje. Vsaka nova investicija v izobraževanje v izrednih razmerah je vložek v mir. Eh, z Johannesom Hansom in komisarjem Mimico sodelujem, tako da bi skupaj dosegli ta cilj in da bi zagotovili izobraževanje za otroke v izrednih razmirah, v begunskih eh, centrih in tudi, v, tudi iz eh, skrbniškega sklada za Afriko. Želimo pa vzpostaviti tudi formalne in neformalne šole eh, skupaj z partnerji na terenu. To je zelo pomembno. Vsi dobro veste, da je eh, pomemben vpliv neformalnih eh, šol zlasti v dolini Beka. vsak otrok mora imeti dostop do izobrazbe, to je zelo pomembno in ostanimo privrženi svoji zavezi. Ne smemo več dopustiti izgubljenih generacij otrok. Hvala. Eh, Najlepša. Zelo impresiven govor, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu ELS, gospod Davo Ivor Štir, prosim. Gospod predsednik, 37 milijonov otrok živi v konfliktnih območjih in ti ne hodijo v šolo. Če konflikti trajajo v poprečju 10 let, potem otroci in njihove družine preživijo v izgnanstvo 17 let. To torej, je lahko rečemo, da so to izgubljene generacije. Veliko krat govorimo, da je izobrazba potni list za boljšo prihodnost. Kakšna pa je prihodnost pred temi otroki in kakšna je prihodnost njihovih držav? Otroci ne morejo čakati konca vojne in kriz. Če jim mi ne bomo dali knjige, jim bo nekdo drug dal orožje. Izobraževanje, šolanje je pravica vsakega otroka in je istočasno tudi sredstvo za spodbujanje mira in stabilitete in zato predstavlja eno najpomembnejših investicij. In zato je naša eh, stranka eh, izobraževanje otrok v kriznih razmerah opredelila kot prioriteto. E, pozdravljam napore komisarja Stiljanidesa, ki se stalno trudi, da se povečajo sredstva za ta namen. E, od pobude e, otroci miru bo 5 milijonov otrok lahko koristilo sredstva, poleg tega se bodo projekti izvajali v 26 državah. Pozdravljam resolucijo, pozdravljam tudi Eh, vizijo predsednice odbora za razvoj eh, Linde McEwen in pozdravljam tudi odločitev, da se dodeli teh dodatnih 26 milijonov evrov za izobraževanje otrok v kriznih razmerah. Najlepša hvala vsem. Hvala. V imenu skupine SND gospod Enrique Guerrero Salom. Minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. To je dobra novica. 26 milijonov imamo več v novem proračunu za ta namen. Jutri eh, bomo potrdili še druge ukrepe, ukrepe, ki nam bodo pomagali doseči 4 odstotke. Eh, V Istanbulu bo predstavljeno moje poročilo, s katerim tudi eh, zagovarjam eh, 4 odstotke. To je sicer dobra novica, ampak potem je pa tudi drugi problem, kako pa organizirati izobraževanje eh, za toliko otrok, ki so v izrednih razmerah. Kajti izobraževanje je življenskega pomena za bodočnost otrok, potem je izobrazba Eh, in izobraževanje je pomembno tudi za družbe, v katerih ti otroci živijo. Izobraževanje, znanje predstavljata tudi vir energije. In če eh, nekdo nima dostopa do znanja, potem je obsojen na neuspeh v prihodnosti. Izobraževanje otrok pomeni tudi podporo družinam in pa eh, spodbujanje napredka v družbi. Hvala lepa v imenu EKR. Gospa Jana Žitnanska. Minuto, prosim. Najlepša hvala. Mil, milijoni otrok ne morejo hoditi v šolo zaradi tega, ker prihajajo ali živijo v konfliktnih območjih. In v kriznih državah izobraževanje ni Eh, prioriteta in, za, in doslej tudi ni bilo veliko pomoči in zaradi vsega tega otroci ne morejo v šolo. Situacijo lahko spremenimo tudi z uh, posvojitvami otrok. Eh, Slovaška ka, katoliška Eh, cerk, cerkov eh, je omogočila tudi, da se eh, reši na ta način nekaj otrok. Hvala lepa. V imenu druge skupin, gospa Beatriz Becera Bastre Rečeja. Najlepša hvala, gospod komisar. Gosp najprej se želim zahvaliti tudi prejšnji komisiji, ki je podprla. Eh, projekt za mirovno nagrado. Mislim, da je bilo to zelo dobro. Prav tako se komisarju Stiljanides eh, zahvaljujem za to, ker se trudi doseči cilj 4 odstotke proračuna do leta 2019, ampak ker bo to dosežel že leta 2016, je pa še toliko bolje. Če eh, želimo doseči te globalne cilje, moramo zagotoviti tudi ustrezno programiranje odziva na nujne zadeve dolgoročno. Agenda 2030 ni namenjena samo najmanj razvitim državam, ampak tudi vsem drugim. In zato želim postaviti vprašanje, ali mi izpolnjujemo svoje eh, obveznosti do eh, otrok beguncev v EU. Po eh, konvencijo iz leta 1951 bi begunce morali obravnavati na isti način kot svoje sodržavljane, ker zadeva pravico do izobrazbe. Eh, poleg tega bi morali zagotoviti diferencirano eh, za, eh, izobraževanje. Predvideti bi morali neke vrste koridorje z IT, tako da bi mladi lahko se čim prej vključili v izobraževalni proces. Eh, zgraditi moramo most med humanitarno pomoč in razvojno pomočjo. Za zaključek pa želim citirati tisto, kar je napisano v uvodu UNESCO-vega statuta. V eh, glavah ljudi je treba zgraditi obrambne zidove za mir. Hvala lepa. Gospa Lola San Sanchez Kalendeti v imenu skupine eh, GUE. Hvala lepa. Naklonjeni smo tej resoluciji. Podpiramo uporabo evropskih sredstev za podporo otrokom v kriznih razmerah za njihovo izobraževanje, kajti sedaj vemo, koliko eh, beguncev prihaja v Evropo iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Naša prihodnost je tudi odvisna od prihodnosti otrok. Ti otroci morajo dobiti neko dostojno izobrazbo. V 20. stoletju je bilo veliko migrantskih tokov v Evropi, ki so bili posledica preteklih vojn. Ne strinjamo se s to privatizacijo, ki se je sedaj začela poja eh, pojavljati. Mislim, da potrebujemo javno šolstvo in ta denar bi moral biti namenjen javnemu eh, izobraževanju. Eh, denar davkoplačevalcev bi se moral uporabiti za boljše javno šolstvo. To je najboljše jamstvo za zmanjšanje neenakosti v vsake družbi in za večjo vključenost. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu zelenih, gospa Heidi Hautala. Minuto. Najlepša hvala, gospod Predesen. Zelo pomembno je da smo v tem zadnjem času posvečali več eh, eh, časa ranljivim skupinam v konfliktnih razmerjih. In eh, tako smo ugotovili, da ljudje, ki živijo v izrednih razmerah, ki živijo v konfliktnih območjih, nimajo dostopa do tega, kar potrebujejo za svoje življenje. In seveda niti ne vemo, koliko časa bodo ljudje morali preživeti v teh begunskih taboriščih in zato jim moramo dati neko upanje. S, s, e, strinjam se s komisarjem, ki je rekel, da potrebujemo formalno in neformalno šolstvo. V Jordaniji, v taborišču Zatani sem eh, srečala nevladno organizacijo, ki, eh, ki je organi, eh, organizirala cirko za fante in za deklice in ti so se naučili določenih večil in bolj zaupali svojim telesom. Upajmo, da bo teh, eh, da bojo ti štirje odstotki zelo dobro uporabljeni za izobraževanje otrok v kriznih razmerah. Hvala lepa, gospa Hautala. Group, v imenu skupine FDD, gospod Netan Džel, za minuto. Najlepša hvala. Izobraževanje je temeljnega pomena za vsako možnost v prihodnosti, to je dejstvo. Kakovost izobraževanja pa je ravno tako ključnega pomena. V državah v razvoju se množijo uh, privatne šole zaradi tega, ker države niso zmožne uh, organizirati dobre kakovostne šole. V Nairobiju imamo kar 120 privatnih šol in nekatere stanejo samo dolar na teden in to je nov pojav, ki se uh, pojavlja vse povsod. Uh, Eh, eh, nevladne organizacije pa so mnenje, da bi morali zavreti privatne šole. V resnici pa bi to eh, lahko. Ko bi te lahko pomagale za izobraževanje tudi revnim državam. Prosim, da nehate uporabljati naš denar za izobraževanje. Denar. Skušajte spodbujati uh, um, privatne šole v v revnih državah, kajti pravo izobraževanje bo uh, zaključilo ta začaran krok revščine. Hvala. Ali sprejmete modar karton od gospe Hautala? Ja, gospa Hautala, izvolite. potrebujemo tudi privatna sredstva za izobraževanje. In gospod Džil je dal take primere. Ali gospod Džil ne mislite, da Eh, te, ti narodi dobijo denar tudi iz obdavčevanja, tako da bi lahko poskrbeli tudi za javne šole in mednarodne organizacije podpirajo tudi eh, globalne partnerstva za izobraževanje in da dobro delajo pri omogočanju dobrega izobraževanja za vse otroke. Seveda je ključnega pomena, da ekonomije v tretjem svetu se razvijajo in rastejo, tako bodo ljudje se rešili revščine. Korupcija je ena izmed najhujših problemov teh uh, gospodarstev in uh, ta pobira bogatstvo od ljudi in, ga, in to bogatstvo gre potem v roke uh, podkupljenih uradnikov. Veliko načinov, kako bi lahko zboljšali življenje v tretjem svetu. Izobraževanje je eno izmed tistih področje, kjer moramo zagotoviti, da. Da, da lahko vsi narodi eh, razvijajo svoj lastni izobraževalni sistem, tako kot je to naredila vaša država in moja država. Hvala. Sedaj pa gospa Silvija Kosta za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, dragi komisar. Pomembno je, da danes konkretno potrdimo, da, so, da imajo otroci pravico do izobraževanja, tudi če so begunci ali pa so v nekih izrednih razmerah. Deset tisoč otrok je beguncev, veliko jih je v Libanonu uh, in Jordani, veliko jih je prišlo tudi v Evropo, veliko jih je izgubilo leta šole zaradi konfliktov. Čeprav vemo, kot ste povdarili, da dostop do izobraževanja in psihološka pomoč ni drugi korak pri sprejemu, ampak je, eh, je del tega. S tem jih bomo tudi odvrnili od radikalizacije, od trgovine, je pa tudi element za projektiranje njihove, eh, načrtovanje njihove prihodnosti. In kljub prizadevanjem nevladnih organizacij in eh, učiteljic, vendar pa sredstev ni dovolj. In zato cenimo, da je komisija sprejela predlog, da bo podvržena podvojila eh, sredstva za to že leta 2016. In želimo povdariti še drugo, eh, drugi predlog, eh, ki prihaja iz odbora do, za kulturo, torej da bi odprli vrata tudi za begunske študente, tudi z urami predavanji na daljavo. Hvala, gospa Kosta. Sedaj pa. Gospa Valina za eno minuto. Najlepša hvala in dobro večer vsem skupaj. Ali si lahko predstavljate svojega otroka, ki mora v roke prijeti puško na mesto uh, eh, knjige? Ali bi si lahko predstavljate vašo hčirko, ki mora postati spolna sužnja na mesto, da bi bila z svojimi prijatelji v šoli? To je zgodba številnih otrok v svetu. Evropska unija pa ima tukaj dvojno moralo. Po eni strani sodeluje, je um, pri mednarodnih konfliktih ali pa si zatiska oči, po drugi strani pa si pa oblikujemo uh, program in s tem si operemo roke. Prioriteta je zagotoviti izobraževanje. Uh, otroci so naša bodočnost. In mislim, mislim, da je Mm, da je narobe, da želimo instrumentalizirati eh, ta vprašanja. In um, treba je, vse to morajo podpirati tudi mednarodne organizacije. Evropska unija ima to odgovornost in ima tudi sposobnost, da to naredi. Nadzirati, da, pravice, da se spoštujejo pravice vseh otrok. Sedaj pa. Gospa Kiniči, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Izobraževanje je ključen instrument pri razvoju držav, ki so v krizi in izrednih razmerah ali dolgotrajnih krizah. Otroci so tam najbolj ranljivi, veliko krat so žrtve izkoriščanja, eh, zlorab ali pa jih novačijo kriminalne, eh, kriminalne organizacije. Dolgotrajne krize imajo lahko hude posledice za prav, pravi, pravilni pri psihofizični razvoj. Otroci otrok in tako pridemo do tako imenovanih izgubljenih eh, generacij. Izobraževanje pomeni preprečevanje in zaščito otrok in bo imelo dolgotrajno eh, pozitivne učinke. In to še bolj res za tiste otroke, ki so bili ločeni od svojih držav zaradi konfliktov ali pa naravnih nesreč. In zahvaljujem se torej komisiji za eh, občutljivost, prosim pa, da hitro deluje in začrta globalno strategijo pomoč, ki bo vključevala tudi eh, izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah. Hvala. Hvala, gospa Kiniči. Sedaj pa. Gospa Šlajn za eno minuto. Hvala. Gospa predsedujoča, izobraževanje v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah je tisto, ki dobi manj eh, kot 20 odstotkov vseh globalne pomoči in to je dovolj, da pokrije šele tretjino potreb. Eh, izobraževanje je tukaj prioritetno, ker je zagotovilo za varstvo otrok v, ravno v trenutku, ko so najbolj ranljivi. Kot je povedala prej eh, Linda Mikeven, šola jim daje občutek normalnosti in prelaganje Eh, izobraževanje na, na čas, ko ne bo več eh, izrednih razmir, pomeni, da se ne bodo veliko krat nikoli več vrnili v šole in potem bodo instrumentalizirani, bodo radikalizirani. Izobraževanje mora biti ključnega pomena vseh projektih, ki financira Evropska unija. Najdimo eh, platforme, ki, kjer ne bo razlike med in ki bodo zagotovile koherenco vseh naših politik. Napočil je trenutek, da Evropska unija postane prvi mednarodni donator, ki bo dosegel 4 odstotke stroškov stroškov za to. In zahvaljujem sem gospod Silanides za dobro, za dobro novico, da bomo to dosegli že naslednje leto in to je, to je vsekakor nekaj pozitivnega. Grazie, Hvala, gospod Šlajn. Sedaj pa gospod Frunzulika za eno minuto. Prezident dragi kolegi kot je linda mcavan povedala je izobraževanje ključna človekova pravica in temeljna pravica pravica v življenju vsakega otroka. Ključnega pomena je zato, da lahko uživa v vseh drugih socialnih, političnih, političnih pravicah. In je katalizator razvoja in izboljšuje perspektive, eh, kar zadeva tudi um, nova delovna mesta, preprečevanje naravnih nesreč in tako dalje. Prizadevanje v tej smeri zagotavljajo da se, eh, da se izvajajo koherentne politike. In želim pa bi imel bolj eh, integriran, bolj celestno izobraževanje. In mislim, da mora Evropska unija sodelovati z partnertimi državami, s privatnim sektorjem, s civilno družbo, zato da bi izboljšali možnosti izobraževanja za mlade, za otroke v uh, izrednih razmerah. Uh, izobraževanje mora biti del, eh, eh, del razvojne pomoči in eh, treba je to sprožiti že takoj v zgodni fazi in treba je zagotoviti tudi dovolj sredstev za to. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnji poslanec. Gospod Mamikins za eno minuto. Godate kolegi, Evropska Slovenija bo imela specijalne armije, da bi se nato konflikt. Kolegice in kolegi, Evropska unija nima lastne močne vojske, da bi lahko na vseh koncih sveta posredovali v vojna, ampak smo pa največji financer eh, humanitarne pomoči in to je na dolgi rok eh, bistveno bolj produktivno kot eh, vojska. Otroci, ki jih izobražujemo v kriznih razmerah, so naš najbolj učinkoviti način boja proti terorizmu, proti revščini in ena četrtina teh otrok je mlajših od pet let. To vse vsekakor ni normalno in zahteva korektivne ukrepe in zato me veseli, da se je Evropska finančna pomoč dignila 4,4 na 4,7 milijarde evro do leta 2020 in pomembno je, da je ta inštrument še bolj učinkovit in pomembno je, da Evropska unija svojo politiko učinkovito uskladi, da storimo bistveno več za prihodnost naših otrok. Hvala. Deputac Eh, Hvala, gospod Mamikins. Sedaj pa. Eh, gospod Mamikins, ali sprejmete vprašanje po modrem kartonu od gospe Ton? Izvolite. Hvala, kolega. Govorili smo o otrocih v. Eh, taboriščih in tako dalje, ali smo sposobni izobražiti begunske otroke v, evropskih, eh, v, evropski, v Evropski uniji. Morda imate kakšne izkušnje s tem? Ja, Hvala lepa. Ja, moram priznati, da moja država ne izvaja najbolje integracijske politike. Paradoksalno je, da v Latviji vse čas govorimo o krepitvi uradnega jezika latviščine, ampak januarja, ko bodo prišli begunci v našo državo, bodo le rusko govoreče šole te otroke tudi izobraževale. Latvijsko govoreče šole ne. Tako da ne morem sporočiti nič dobrega s tem v zvezi. Še enkrat hvala za to. Za ta zelo zanimiv medbalski dialog. Sedaj pa je, prehajamo na prosto razpravo. Dva govorca imamo gospoda Polčaka kot prvega in potem gospod Lozis Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za to, da ste mi priznali tradicionalno ulogo. Želel bi pohvaliti uspeh komisije. Ta uspeh bo pomagal odstraniti ovire pri izobraževanju mladih. Povdariti moram, da danes ko smo potrdili potrdilo dati, ki se osredotoča na izobraževanje kot sredstvo eh, eh, za boj proti radikalizacije, in v skladu s tem poročilem so šole in izobraževalni sistemi tisti, ki so ključnega pomena pri tem, da se ljudje integrirajo, da razvijajo kritično mišljenje in podpiram to poročilo. To bo pomagalo tudi pri izobraževanju otrok, ki v Evropo prihajajo kot begunci. Poslanec Polčak. Hvala, gospod Polčak. Sedaj pa gospod Lotis Marjas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 65 milijonov mladoletnih je živi v izrednih razmerah 37 milijonov otrok ne obiskuje osnovne šole v teh državah. In ti podatki kažejo, da se človekove pravice ne spoštujejo v državah, ki jih je prizadela kriza, recimo v Afriki, kjer imamo tudi otroke, ki se novačijo za um, druge namene. Ravno to se dogaja tudi v Siriju. In tudi mi v Grči imamo težave, kajti imamo težave države z um, vrčevalnimi ukrepi in smo morali vrčevati tudi pri izobraževanju. Grčija, kar zadeva življenske pogoje otrok, so se tam v Grčiji te razmere zelo poslabšale tudi na področju izobraževanja. Zaradi pomankanja izobraževanja smo zelo veseli za povišanje eh, finančnih sredstev za izobraževanje, ki ga je najavil gospod Stiljanidis, komisar Stiljanidis. Hvala in resnično še zadnji govorec. Govorka je gospa Julie Ward. Drugič pa prosim, se prijavite k besedi prej. Please. Uh, Najlepša hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim. Želela sem povedati nekaj o vlogi neformalnega izobraževanja za take otroke pogosto je neformalno izobraževanje in tisti, ki to izvajajo, so tisti, ki prinesejo razlike in ki, naredijo, ki, ki odigrajo zelo pomembno vlogo pri razvoju otrok in pri um, vzpostavljanju zaupanja. Obstajajo agencije, ki zaup, ki razvijajo zaupanje v delu z mladimi in zato je zelo pomembno, da priznamo ulogo teh organizacij in, in da vključimo tudi organizacije, ki se ukvarjajo s športom in z umetnostvo, ki razvijajo samozaupanje eh, pri, samozavest pri otrocih No, pri otrocih in eh, tako otroci postanejo bolj odporni eh, v težkih situacijah, v katerih se znajdejo. Hvala, gospod Gord. In na koncu še v imenu komisije gospod Stiljanides. Izvolite. Dragi kolegi, najlepša hvala za to zelo pomembno razpravo. Zabeležil sem si vaše predloge in mnenje, še posebej zlasti zadnje o neformalnem izobraževanju, pa tudi o učenju na daljavo. Razpravljali smo že o določenih eh, pobudah za palestinske begunske otroke In zahvaljujem se vam torej še enkrat za to razpravo. Resnično sem vesel nad našim, eh, navdušen nad našim eh, odličnim sodelovanjem na tem težkem področju. Dve zadevi, ki bi jih želel podrobneje obravnaviti, to je neformalno izobraževanje, ki je praktična rešitev pri izrednih razmerah v državah, ki um, nima zmogljivosti oziroma so preobremenjene te zmogljivosti, recimo Libanon je tak primer. Pred nekaj dnevi sem obiskal to regijo in videl sem praktično vrednost ta, takih uh, mehanizmov na uh, terenu v dolini Beka, naprimer. In to je prva stopnja pri integraciji v sistem formalnega izobraževanja za otroke ali celo za odrasle, ki so bili izključeni iz izobraževanja mm, za daljše obdobje. To je recimo primer otrok, ki so bili vključeni v razne konflikte v Afriki ali pa na Bližnjem vzhodu. Drugič, glede povezovanja raznih pomoči. E, torej, glede LRDD-ja, to je zelo pomembno in pozdravljam dejstvo, da ste omenili to v resoluciji. Izobraževanje zahteva dolgotrajno perspektivo, ki je humanitarna pomoč sama ne more zagotoviti. in s kolegom delava, da bi zagotovila dopolnje, dopolnjevanje najnih, naših inštrumentov. Novi skrbniški skladi, recimo za Afriko, pa za Bližnji vzhod. To je nekaj, kar že poteka. Imamo veliko instrumentov in kar nekaj primerov kjer so, kjer, uh, so otroki, otroci, ki so bili prej deneježni denarja iz enega fonda, sedaj si pomagajo z drugim uh, skladom. Želel bi nek, povedati nekaj tudi o vključitvi privatnega sektorja. veliko denarja, naprimer za določene zalivske države, doslej ga niso uporabili za izobraževanje. Pomeni, po mojem mnenju je pomembno, da bi imeli nove globalne instrumente, kot je globalni sklad ki bo morda uspel uporabiti da, ta denar na, tudi prek tega privat, privatnega načina. In po mojem je, bi bilo dobro tlakovati to pot, tako da bi našli rešitve tudi na terenu. Ne gre za dilemo med javnim sektorjem in privatnim sektorjem, gre za veliko več, e, nekaj, kar presega to razpravo. Dragi kolegi, še enkrat najlepša hvala za vaše, vašo pomoč. In še zlasti se zahvaljujem kolegom iz odbora Deve, Lindi in drugim kolegom nadaljujmo skupaj z našimi prizadevanji. Pravi praktične posledice teh eh, pobud na področju izobraževanja so zelo pomembne. Pomembno je, da vidimo učinke na terenu v teh eh, v izrednih, eh, otrok, pri otrocih v izrednih razmerah, kot je recimo dolina Beke, Libanon in tako dalje. Moja naslednja pobuda je, da bi našli rešitve za izobraževanje otrok v izrednih razmerah v regiji okoli Halepa. Okoli Alepa hvala za vaše lepa hvala za vaše sodelovanje haristo eh, bardzo dziękuję panie komisarzu za najlepša hvala gospodu komisarju za te pomembne besede to je razem uznanja Mislim, da je aplavz to tudi potrdil. Hvala torej, gospod komisar, hvala poslancem in poslankam, hvala tudi naši administraciji, hvala